ni samo e, e, ena dejavnost v tem okviru, ampak da je to del širšega ukrepanja na tem področju na ravni držav članic. Hvala, gospod Poč. Čestitam. Pisna izjava nič nič 75 skozi 2010, ki so vložili uh, e, Villa Quadras, Hughes, uh, Ojuland, uh, Söndergaard, Struan Stevenson o kampu Ašraf je dobila tudi eh, večjo podporo, kakor je potrebna. Torej, v skladu s 123. členom poslovnika jo bomo eh, priložili zapisniku. Kolega Stevenson. Hvala lepa, predsednik. Tudi sam se želim zahvaliti vsem članom, ki so podpisali pisno deklaracijo 75 o eh, taboru Ašraf. To pošilja zelo jasno sporočilo iraškim organov, da eh, odpravijo trenutni zased v te, eh, zasedbo v tem kampu. In zelo sem hvaležen, da več kot polovica članov eh, te hiše eh, podpisuje to eh, deklaracijo. Eh, ta kamp je bil odprt šele pred enim mesecem in eh, to je res zmaga, ki smo jo dosegli zelo hitro. Najlepša hvala še enkrat. Hvala, gospod Stevenson. Sedaj prehajamo na glasovanja. Proračun za leto 2011. Predlog spremembe ena, kdo je, dve, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe tri, za.